Nova uredba bo stanje izboljšala. Ne zato, ker smo sedaj pametnejši kot pred osmimi leti, ampak preprosto zato, ker smo se naučili iz svojih izkušenj. Hvala. Hvala, komisar. Predlog resolucije po naglasovanju jutri. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer poročilo gospoda Peteleta o sporočilu Komisije o boju proti raku Evropsko partnerstvo. Besedo ima poročevalec. Štiri minute. Hvala lepo, gospod predsednik, gospod komisar, eh, dragi kolegi in kolegice. S tem poročilom zauzemamo političen odnos do enega od najtežjih problemov Evropske zveze rak z epidemičnim širjenjem postaja prva bolezen zveze in vsak njen tretji državljan lahko računa nanj. vesel sem da na začetku tega mandata ni potrebno pozivati komisije in sveta k osnovnim korakom v boju proti raku saj imamo jasne sklepe junij dva tisoč osem eh, sklepe sveta in ambiciozen projekt komisije evropsko partnerstvo boj proti raku ki ga je komisija predstavila septembra dva tisoč devet in je predmet tega poročila. pomembno je da smo že sredi akcije. s tem poročilom podpiramo enega najambicioznejših ciljev komisije da v desetih letih skupaj zmanjšamo breme raka za petnajst vesel sem tudi da je partnerstvo pripravljeno v skladu z našo resolucijo o zdravstveni strategiji skupaj za zdravje strateški pristop evropske zveze za obdobje dva tisoč osem dva tisoč trinajst v tej resoluciji smo se zavzeli za zdravje za vse in v vseh politikah ter postavili ključen poudarek na preprečevanju raka. osupljivo in zaskrbljujoče je dejstvo da v povprečju države investirajo v preventivo samo tri odstotke zdravstvenih proračunov ta številka ki bi jo lahko razumeli kot statistično napako pomeni da zdravstvena politika držav članic preventive ne jemlje zelo zares. tu je resnično potreben paradigmatski premik k več preventive v strateškem strokovnem organizacijskem in finančnem pristopu. vemo in dokazano je da zgodnje odkrivanje raka lahko bistveno zmanjša smrtnost pri raku. druga ključna beseda v poročilu je neenakost gre za večvrstne enakosti. najbolj izstopa dejstvo ki mu pravimo železna zavesa med vzhodom in zahodom v smislu velikih razlik v možnosti preživetja rakavih bolnikov znane pa so tudi velike razlike znotraj držav članic. ob razlikah uspešnosti zdravljenja imamo tudi velike razlike v intenzivnosti oziroma obsegu zgodnjega odkrivanja raka razlike v paliativni skrbi in v uspešnosti rehabilitacije rakavih bolnikov državljani evropske zveze težko jemljejo na znanje dejstvo o takih razlikah v organiziranosti boja proti raku saj nekatere države imajo nacionalne programe druge pa še ne tudi statistično zajemanje podatkov o raku je še različno. čeprav ima evropska zveza tudi po lizbonski pogodbi samo možnost podpornih ukrepov je usklajen in dobro organiziran pristop na tej ravni izjemno pomemben za učinkovit boj proti raku izmenjave dobrih praks si ne predstavljam brez stimulacije s strani skupnih inštitucij. tretja ključna beseda v poročilu je partnerstvo. ambicioznemu cilju komisije se bomo lahko približali samo pod pogojem da bomo povezali naše sile vertikalno in horizontalno. predpogoj za to je da borba proti raku ostaja stalnica na političnem dnevnem redu evropskih in nacionalnih eh, inštitucij tesna povezava med zdravniki in pacienti ni dovolj naša naloga je da prispevamo k močnemu političnemu partnerstvu k politični volji ki bo zadeve začela premikati s hitrejšo dinamiko v celotnem prostoru evropske zveze naj to pot še posebej poudarim tudi vprašanje rehabilitacije rakavih bolnikov veliko bolj bomo morali biti pozorni do zmagovalcev v boju proti raku ki ne smejo biti stigmatizirani ali odpisani ampak morajo imeti možnost ponovne vključitve v polno družbeno življenje in nadaljevanje poklicne kariere. ključni del bližine državljanov je danes v evropi boj proti raku rad bi se zahvalil samo še poročevalcem v senci in vsem ki so pomagali k temu poročilu za njihovo izdatno pomoč. gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci zelo vesel sem da evropski parlament še naprej podpira delo komisije na področju preprečevanja raka in boja proti raku. Hvaležen sem za prizadevanja in delo, ki je bilo vloženo v to poročilo, še posebej pa sem hvaležen poročevalcu gospodu Peteletu. Usklajeni ukrepi na evropski ravni lahko vplivajo tudi na nacionalno, regionalno in lokalno raven. Tako povdarjamo potencial evropskega partnerstva, ki se imenuje ukrepanje proti raku. Uspeh tega partnerstva je odvisen od aktivnega udeleževanja vseh članov, ki so vključeni v to verigo. Za enkrat so države članice, nevladne organizacije, organizacije bovnikov in tudi zastopniki industrije uspešno sodelovali pri pripravi konkretnih predlogov za ukrepanje, ki jih bomo izvedli do konca leta 2013. Videti pa še moramo, ali bomo tako lahko zagotovili bolj trajnostne ukrepe za boj proti raku. Upam, da se bo to tudi zgodilo. Glavni cilj je zagotoviti bolj več dolgotrajnih ciljev in da bolje izkoristimo razpoložljiva sredstva. To je odvisno od zavezanosti vseh partnerjev, seveda pa tudi od zadostnih finančnih sredstev. Parlament mora podpirati, da bomo v prihodnjem proračunu za zdravstvo zagotovili ustrezna sredstva. Poročilo vključuje številne ukrepe za boj proti raku in za nadzor raka ter zgodnje odkrivanje raka. Številni od teh so že bili vključeni v razvoj partnerstva in to temelji na sporočilo komisije. Partnerstvo ima pet glavnih stebrov. Spodbujanje zdravja in preprečevanje, vključno z uporabo Evropskega kodeksa proti raku, pregledi v skladu z priporočili sveta za preglede proti raku, izmenjava najboljših praks pri negi pri pojavu raka, usklajevanje na področju raziskav pri boju proti raku in razpoložljivost primerljivih podatkov pri pojavnosti raka. Ključna naloga pri tem partnerstvu bo, da si bodo države članice med seboj pomagale razviti boljše načrte za boj proti raku. Na koncu partnerstva je cilj, da bi vse države članice imele integrirane načrte za boj proti raku nekateri temelijo na dobrem delu, ki je bilo opravljeno do sedaj. Drugi ukrepi pa zahtevajo več dela. Komisija je seveda pripravljena zagotoviti vso potrebno pomoč. Komisija bo prav tako še naprej tesno sodelovala z Mednarodno agencijo za raziskave na področju raka, kar zadeva prispevek k partnerstvu. Omeniti pa moram tudi skupni cilj, da bi si poskušali zagotoviti boljšo vključenost zdravstvenih pomislikov v vse naše pobude. To bom posredoval tudi vsem kolegom v komisiji, še vedno pa bomo seveda zelo veliko pozornosti posvečali preprečevanju, kajti to je zelo pomemben del boja proti raku. Zagotoviti želimo čim več z temi omejenimi viri, ki jih imamo in še vedno računam na podporo parlamenta pri teh naporih. Hvala. Eh, Hvala lepa, sedaj pa bodo spregovorili govorniki v imenu političnih skupin. V imenu socialistov za minuto in pol, gospod Parnjo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Dali, gospod komisar. Ta osnutek poročila, kot ga je predstavil gospod eh, Peterle ravno kar, mislim, da zelo dobro povzema smernice Evropske komisije in prav tako eh, najde navdih v resoluciji Evropskega parlamenta iz eh, aprila 2008 o boju proti raku. Podpiram cilj Evropskega partnerstva, ki ga predlaga Evropska komisija za učinkovitejši boj proti raku. Gre za pomembno preventivno delo, za zgodnje odkrivanje in predvsem za odpravo neenakosti med državami. Prav tako se strinjam z pomisleki, ki so bili izraženi v sporočilu komisije in pa v osnutku tega poročila. Pozdravljam delo poročevalca gospoda Petrleta eh, pri pripravi tega poročila in tudi kar zadeva kompromisne predloge glede posameznih amadmajev. Kot poročevalec v senci za skupino SD bi rad eh, povdaril naslednja vprašanja. Najprej, vedno višja stopnja eh, umrljivosti na letni ravni, predvsem zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu. Eh, prav tako bi želel izpostaviti izvajanje uredbe eh, REACH in pa tudi prepoved uporabe nevarnih snovi, vključno z karcinogenimi snovi. Prav tako je pomembno, da prepovemo prodajo artiklov, ki vključujejo eh, kemikalije ki povzročajo raka, no in na zadnje tudi eh, se zauzemamo za enotno definicijo invalidnosti, eh, predvsem, ko gre za osebe, ki trpijo za kroničnimi boleznimi oziroma za rakom. Eh, to so torej podarki, ki bi jih mi dali ob popolni podpori temu osnotku poročila. Hvala lepa. V imenu skupine Alde za dve minuti, gospa Parvanova. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej želim čestitati gospodu Peterletu za izjemno delo na tem poročilu, kajti poskrbel je, da boj proti raku ostaja na našem političnem dnevnem redu. O številkah ni treba govoriti, vsi vemo, kakšni bodo gospodarski, politični in drugi stroški, če ne bomo raku namenili dovolj pozornosti, še posebej, če si ne bomo prizadevali rešiti razlik med državami članicami breme raka ogroža trajnost naših sistemov zdravstvenih zavarovanj in Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo pri odzivanju na to. Ko govorimo o preventivi, diagnostiki in o raziskavah, seveda govorimo o partnerstvu, ampak uspešno se bomo proti raku borili le, če bodo v to vključene vse zainteresirane strani, še posebej skupine bolnikov. Na dolgi rok moramo zagotoviti učinkovito izmenjavo dobrih praks med državami članicami, poskrbeti pa moramo tudi, da bo delovanje takšnega partnerstva tesno spremljeno in podpirano. Upam, da bo komisija opravila svojo nalogo, zato da bo partnerstvo opravilo svoje cilje. Pozivam komisijo, da uporabi obstoječ mehanizem kajti tako bi lahko okrepili strokovno znanje in tudi priporočila. Na koncu pa želimo pozoriti še na pravočasno in učinkovito spremljanje in diagnostiko. To moramo podpirati, če želimo zagotoviti, da bo boj proti raku pomagal k temu, da bomo zmanjševali neenakosti med državami članicami. Gospod komisar, veselim se, va, da vas bom videla jutri, kajti to je zelo pomembno za vse skupine bolnikov in vaša zavezanost je zelo pomembna za nas vse. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL za minuto gospa Ljutart. Ja, komisar in raporter, bedankt. Uh, kanker... Hvala lepa gospodu poročevalcu. Rak je grozna bolezen. V najhujšem primeru proti temu ne moremo storiti nič. Na srečo pa obstajajo ukrepi, ki jih lahko sprememo. Živimo vedno dlje, ampak dlje kot živimo, večja je nevarnost, da dejansko zbolimo za rakom. Starejše kot je prebivalstvo, več je raka. Zato morajo države članice storiti vse za to, da da bodo imele ciljno usmerjeno in socialno zdravstveno politiko. Preventivni programi pregledov in ciljno usmerjena zdravila za boj proti raku. Zato se bi mogli, morali prizadevati. Še nekaj, kar lahko spremenimo, je število karcinogenih snovi v našem okolju. Azbest v naših hišah, naprimer, ali celo v hrani se pojavljajo ta sredstva. Evropska unija mora praviti svojo nalogo pri zaščiti potrošnikov, če tudi bodo za to trpeli industrijski interesi. Vendar pomembno je zagotoviti, da bomo imeli zdrave potrošnike. Hvala sedaj po imenu skupine e FD, gospa Rozbah. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Vedno bolj poznamo te bolezni in eh, vemo, da nihče ni mm, kar tako genetsko odporna na to bolezen. Določeni encimi lahko povzročijo to eh, bolezen in to bo ponoma nepovedano. Dobro je, da je komisija zdaj prevzela pobudo, da uvaja ambiciozen načrt za boj proti raku širom Evropske unije. Imam pa dve vprašanji. Kakšno je stališče komisije, kar zadeva raziskave? Ali si morda predstavljate tudi sredstva za ciljne raziskave in kakšno prioriteto namenjate raziskavam na tem področju. Prav tako velja povedati, da je potrebno konkretizirati te ambiciozne cilje. Prašati se moramo, ali resnično lahko podvojimo učinkovitost zgodnjega ukrivanja eh, širom Evropske unije. Hvala lepa. Predajam sedaj besedo za minuto in pol gospodu Tanaseskuju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej zahvala gospodu Petrletu za opravljeno delo na tem poročilu. Medicinski podatki kažejo, da je rak drugi razlog smrtnosti, drugi vzrok smrtnosti v Evropi, tako za moške kot za ženske. Partnerstvo za boj proti raku predstavlja novo priložnost za ljudi, ki trpijo za to težko boleznjo, kakor tudi za njihove bližnje, za njihove družine. Zelo pomembno je, da je sodelovanje na tem področju kontinuirano, stalno, da prihaja do izmenjave znanj in da iščemo nove rešitve. Evropsko partnerstvo za boj proti raku mora zagotoviti torej optimalno izkoriščenost vseh eh, resursov, eh, sposobnosti, znanja in sredstev, ki jih imajo na voljo vse države članice. In eh, rezultati raziskav na tem področju, ki jih dosegajo posamezne države, treba dati na voljo vsem v Evropi. Hvala, Naslednji govornik za eno minuto, gospa Estrela. Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Boj proti eh, raku mora biti prednostna naloga. Skoraj 30 odstotkov rakastih eh, obolen bi se lahko. Eh, preprečilo z zgodnim odkrivanjem in zdravljenjem. Nekatere oblike raka eh, prizadevajo eh, tako žensko kot moško, moške. Vsako leto 275 tisoč ženske je prizadeti z rakom na dojki, prihaja tudi do povečanja pri mlajših generacijah. Kar zadeva pa Eh, raka eh, na materničem vratu. Imamo kar 25 tisoč smrtnih primerov vsako leto v Evropski uniji. To, da ta vrsta raka eh, bi, to vrsto raka bi lahko odpravili, če bi posplošili programe cepljenja in presejanja. Zato je nujno, da države članice, vse države članice uveljavljajo to vrstne programe cepljenja in presejanja pri vseh ženskah v ustrezni starosti. Potrebno potrebno je tudi spodbuditi eh, kampanje obveščanja eh, za to, da povečamo dovzetnost glede pomena zgodnega diagnosticiranja in za to, da informiramo tudi ljudi o razpoložljivih programih in storitvah in torej cenim to pobudo komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Estreja. Naslednji na vrsti je gospod Antonesko, eno minuto. Torej Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu. V svojem sporočilu komisija trdi, da je število preventivnih pregledov, zgodne odkrivanje pod eh, priporočeno ravnjo in zato moramo zagotoviti višjo stopnjo tovrstnih eh, preiskav. Stroški testiran se nižajo, prav tako je natančnost in uspešnost teh eh, testiranj vse večja. Nedaven izum, nov izum, eh, omogoča diagnostiko določenih oblik raka v manj kot šestih eh, minutah. Gre za nov, novo metodo, eh, plod dela romunskih raziskovalcev, ki upamo, da bo naletel na interes tudi v številnih eh, zdravstvenih centrih, da bo na ta način lahko izboljšali učinkovitost eh, tovrstnih testiranj. Hvala lepa, prehajamo na eh, prosto razpravo. Vsak ima eno minuto časa, izvolite. Parteneriatul lansat de Comisia Europeană anul trecut este un instrument ex... Evropsko partnerstvo, ki ga je sprožila Evropska komisija, je nujnega, nujno potrebno za uspešen boj proti raku, kajti kot rečeno je rak drug eh, vzrok smrti v Evropi. Obstajajo pa velike razlike med članicami, še posebej kar zadeva kakovost zdravljenja in pa dostop do tega zdravljenja. Po nedavnih statistikah eh, se izkazuje, da države z juga Evrope izkazujejo dvakrat večjo možnost, da moški umre za rakom, eh, v primerjavi z moškim z severa Evrope. Zato je omenjeno partnerstvo ključnega pomena za evropske državljane in za zmanjševanje teh neenakosti in razlik. Evropska komisija mora nameniti tudi sredstva za raziskave na tem področju. Omenjena romunska raziskovalka, znanstvenica, ki je izumila nov test za zgodnje odkrivanje določenih oblik eh, raka, je pomemben prispevek eh, k temu, kot že rečeno, traja diagnostični postopek manj kot 6 minut. Hvala lepa, gospa Šineronova. Predsedajci, vážený pane komisaři, kolegyne a kolegové, jak již bylo... Gospod predsedajoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi, številni govorniki pred menoj, so že dejali, da je učinkovit boj proti raku, boj, ki mora vključevati številne elemente, od zgodnjega odkrivanja do paljativne nege. Moram pa povedati še eno stvar. Tu so tudi družine obolelih za rakom, ki so izgubili boj s to boleznijo. In tudi njihove družine potrebujejo oporo in podporo in eh, te družine ne smemo pustiti, prepustiti samih sebi. Ko govorimo o boju proti raku, moramo imeti v mislih tudi družine pacijentov, kajti pomoč tem družinam je potrebna ne le doma, temveč tudi v smislu dostopa do posebnih bolnišnic, ki nudijo nego pacijentov v, skozi vse stadije bolezni. Gospod Gallagher. Hvala predsedujoči za to priložno. Um, ehm, računamo, da 3,5 milijonov evropejcev uh, zboli za raka vsako leto. Čim se prebivalstvo stara, verjetno število državljanov, ki uh, bo uh, doživelo to diagnozo vsako leto, se bo podvojilo v naslednjih 20 letih. Moramo se torej loditi, lotiti te hude, tega hudega problema, torej um, rakavi njihovih obolenj in eh, dejansko moramo mm, spodbujati zdravo prehrano, eh, fizično dejavnost eh, in bistvenega je pomena, da eh, uporabimo ustrezne ukrepe za spodbujanje zdravega življenja. To moramo okrepiti na evropski ravni in predvsem zgodnje odkrivanje je bistvenega pomena. Zgodnje odkrivanje je ključni element in mnogi ljudje, ki so še vedno živi, ne bi bili živi, ko ne bi imeli tega orodja. Torej, Evropska unija lahko odigra ključni ključno vlogo. Uh, ehm, 750 milijonov je bilo namenjenih eh, tovrstnim raziskavam v okviru sedmega okvirnega raziskovalnega programa. To moramo hraniti v naslednjih letih. Želim se pokloniti vsem, eh, tudi tistim, ki v moji državi ponujejo res odlično eh, nego in oskrbo za tovrstne bolike, bolnike. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospe Verbi. Kolegen. Spoštovane kolegice in kolegi, zdravje je dragocena dobrina, ki jo moramo ohraniti. Rak je bolezen, ki je še vedno zelo, zelo razširjena, kljub medicinskemu napredku. 300 odstotkov vseh e, smrti odpade na raka, po podatkih VHO. 2 milijona eh, ljudi oboli za rakom vsako leto v Evropi. Največkrat gre za raka e, pljuč, e, prsi in črvesja. Preventiva je vsekakor boljša kot zdravljenje in to je bistveno tukaj. Najučinkovitejša, najbolj stroškovno učinkovita eh, strategija tukaj je pa predvsem tudi strategija preventivnih pregledov. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod Kelly. Torej, ko govorimo o tej bolezni, o raku, ne povem, da v moji državi ljudje tako mladi kot eh, stari umirajo vsak dan. Statistike kažejo, da eno vsake tri eh, osebe, eh, torej ena tretjina prebivalstva bi bolj lahko zbolela. Zato beležimo sicer tudi napredek na tem področju. področju seveda s tem se ukvarjajo ne samo zdravniki, ampak tudi medicinske sestre, ampak več denarja moramo nameniti predvsem raziskava. Pomembno vlo vlogo lahko odigra Evropska unija na tem področju in eh, sicer s tem, da da na razpolago sredstva za raziskave, ampak predvsem s tem, da podpre sodelovanje med eh, različnimi zavodi, ki se ukvarjajo z raziskavami na tem področju. Moramo zabeležiti večji napredek v prihodnje in na tak način bo manj ljudi, ki bodo zboleli za rakom in ki bodo umirali. Hvala lepa, gospa Morvaj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 in moram povedati, da sem uh, bila v intenzivni negi dolge tedne, zdaj pa sem tu, sem postala evropska poslanka, imam tri otroke in lahko živim mirno življenje. Torej, želim pozvati vse, vse evropske državljane, da se podvržejo eh, zgodnjemu, torej zgodnim pregledom in torej presejanju in seveda se spominjam tudi na tiste, ki so bolni in jim, eh, pa jih pozivam k temu, da ne izgubijo upanja. Hvala lepa, gospa Morvaj. Predajmo besedo gospodu komisarju. Izvolite. Sur president, je eh, na ninsab sodisfat ħafna bil dal predsedujoči, z osirom na navdušenje, ki sem ga zabeležil v tej dvorani danes in sicer navdušenje za boj proti tej bolezni. Mislim, da lahko rečem, da je to nas združuje in se torej želim zahvaliti poročevalcu gospodu Peterletu za njegovo teh, za njegov tehtni prispevek in se želim tudi zahvaliti gospe Morvaj, ki je tudi izrazila nek drugi vidik in sicer pozitivni vidik upanja. Ni vse zgubljeno v boju s to boleznijo. Mnoge točke so bile omenjene, mnoga mnenja so bila izražena. In uh, ta parlament je spostavil številne vidike in um, parlament je pred tem upošteval sporočilo komisije. Zagotavljam vam, da mnenje, ki so bila danes izražena tu v tem parlamentu, uh, bodo proučena v podrobnostih, ko bomo načrtovali naše dejavnosti. Kar pa zadeva okoljske vidike, je dejstvo, da je okolje zelo pomemben vidik kot dejavnik v boju proti raku. Kljub temu, visoki standardi, ki jih imamo v Evropi dan danes, nam pomagajo pri zmanjševanju uh, pojavnosti te bolezni. Zaradi tega moramo povečati, pospešiti naša prizadevanja za to, da zagotovimo, visoke standarde, tudi visoke okoljske standarde, zdaj pa v zvezi z raziskavami. To je spet nekaj, kar a, si zasluži naše pozornosti in naših prizadevanj. Farmacijska industrija je bistven sestavni del delovanja a, mojega direktorata, naj tako povem, in eh, seveda eh, moramo sodelovati z industrijo zato, da bolje usklajujemo raziskave in zato, da tudi zagotovimo dobro delovanje teh raziskovalnih dejavnosti. Eden od eh, najpomembnejših stebrov eh, moje dejavnosti v naslednjih petih letih je to, da zagotovimo v čim večji meri, da bo prišlo do široke dostopnosti do zdravil, ki morajo biti na razpolago na trgu, kaj to je eden od najhujših problemov v Evropi dan danes, je neenakost to so nekateri omenjali, torej neonakost pri zdravljenju. In to je stvar, eh, ki jo moramo odpraviti in sicer za večjo enakopravnostjo pri dostopanju do zdravil in do zdravljena. Zahvaljujem, zahvaljujem se torej vsem, zahvaljujem se poročevalcu in naj zaključim in povem, da moramo si še prizadevati in delati za to, da prepričamo naše državljane o pomenu preventive, o pomenu skrininga. Eh, govorili smo tudi o raku na dojki. Danes imamo sredstvo eh, zgodnjega odkrivanja, to obstaja v Evropi. In evropske ženske morajo torej dejansko se redno testirati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajmo besedo gospodu poročevalcu. Ta večerna debata prav všeč in iskrena hvala za podporo, za pozorne besede vesel sem da do take mere govorimo isti jezik in podpiramo iste cilje delimo zavest o širšem kontekstu in vzrokih za to bolezen eh, kot tudi zavest o potrebi po enotnem in partnerskem boju proti raku. zaradi časovne stiske mi je prej zmanjkalo časa da bi povedal kaj o zdravem življenjskem stilu jaz sem prepričan da ravno tukaj lahko veliko naredimo tudi politiki z dobrim zgledom in potrebna je promocija zdravega življenjskega stila. E, ker sem sam doživel podobno diagnozo kot e, kolegica morvai bi rad e, še bolj iz srca čestital za njeno zmago. mislim da na tak način dokazujemo da rak ni smrtna nujna smrtna obsodba. Eh, gospodu komisarju se posebej zahvalim za pozornost in za najavo pospešenega dela ker rak ima svojo dinamiko in potrebujemo dinamiko tudi na naši strani. Eh, jaz se priporočam gospodu komisarju za tesno sodelovanje tudi v bodoče mislim da smo zgledno sodelovali skupaj lahko dosežemo več. rad bi povedal tudi to da bo v kratkem ponovno ustanovljena skupina poslank in poslancev za boj proti raku ki je bila znana v prejšnjem mandatu pod imenom mak members against cancer to pot mislim da bomo z novo mogoče še močnejšo skupino dali še poseben poudarek na preventivi in na dinamiki našega boja. Eh, lepa hvala vsem in lahko noč. Hvala lepa. Glasovanje bo potekalo jutri. Prehajamo zdaj na naslednjo točko.